današnje zasedanje. No, Danes bomo razpravljali o bonitetnem nadzoru o kapitalskih in bonitnetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja. Poročevalec je Otmar Karas, takoj dajem besedo poročevalcu za štiri minute, prosim. Gospa predsedojoča, eh, gospod komisar, gospa predsedojoča svetu, spoštovane gospe in gospodje. Eh, teme, o katerih bomo sedaj razpravljali in zlasti rezultat, je velik uspeh za Evropski parlament. To je velik uspeh eh, za eh, finančno mesto Evropska unija in za eh, gospodarsko lokacijo Evropa. To je uspeh za skupni trg. Kaj ti mi ne urejujemo samo nekatere banke, ampak vse banke. Ne urejujemo jih z izjemo za vse, ampak z združitvijo za vse. V okviru parlamenta Eh, in med gospodarskimi subjekti. Z to zakonodajo eh, skupnega trga eh, ustvarjamo enotna pravila za vseh 8200 bank v vseh državah članicah Evropske unije. Mi stabiliziramo evropske banke, mi spodbujamo financiranje realnega gospodarstva, krepimo dajanje kreditov malim in srednjim podjetjem. Eh, in eh, zauzemamo se za fair play v bančnem sektorju in razbremenjujemo davkoplačevalce v kriznih primerjih. Eh, gospe in gospodje, ta pravila, ki jih bomo danes sprejeli, predstavljajo osnovo za regulacije, ki so še pred nami. In tako rekoč je to osnova za single rule book v Evropski uniji. Eh, in to pot uspeha smo pravzaprav začeli z inicijativnim poročilom v septembru leta 2010. Eh, kajti s tem poročilom in z odzivom komisije na to eh, se je začela evropeizacija izvajanja bazelskih ciljev. In ta dogovor smo dosegli zlasti tudi zato, ker je ta uh, parlament vedno bil za uh, stvarne dogovore in ne za profilacijo v razlikah. Uh, eh, 38 proti nič za poročilo na lasno pobudo, 44 proti nič za uh, poročilo uh, kot odgovor na predlog komisije in uh, tudi uh, vse politične skupine so se skupaj dogovorile. Zakaj je pri tem šlo? Nam je šlo zato, da bi na eni strani izvajali bazelske cilje in po drugi strani eh, pa bi eh, tudi upoštevali realno gospodarstvo, eh, zaposlovanje, rast bančni sektor in tudi funkcije korporativnega upravljanja. Sedaj imamo več Eh, in bolj eh, lasniškega kapitala, podvojili smo ga. Eh, imamo dva nova kazalnika likvidnosti, spodbujamo financiranje realnega gospodarstva z razbremenjevanjem dajanja kreditov malim in srednjim podjetjem in z povečanjem retail praga. In prav tako smo poskrbeli za to, da bančni sektor postane transparentnejši in odgovornejši z eh, ureditvijo, eh, ki bo enaka za vse, z ureditvijo bonusov, z fiksno relacijo med fiksno plačo in bonusi, eh, z transparentnostjo v vseh državah članicah je treba Iz, izgube, davke in tako naprej, prejete državne subvencije, število zaposlenih in tako naprej razkriti. Um, povešujemo možnosti fleksibilnosti v okviru eh, skupnega evropskega okvira in s tem postavljamo osnovo eh, za evropski bančni nadzor in bančno unijo. Eh, zahvaljujem se komisiji, zahvaljujem se predsedstvu sveta, sodelavkam in sodelavcem in uh, vsem poslankam in poslancem za to, uh, Eh, da smo več kot eno leto vsi vlekli vrv v isto smer in pokazali, da želimo jasen odgovor na krizo eh, in da želimo stabilizirati evropski bančni sektor in eh, zagotoviti dobro kondicijo realnemu gospodarstvu za zaposlovanje in rast. Prosim, da boste glasovali za. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa dobi besedico, besedo ministrica Creighton. Is it,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 Dve točki, ki se mi zdita posebej pomembni. Torej, vsi vemo, da se Evropska unija sooča z velikimi težavami, kar zadeva konkurenčnost in ekonomsko rast. Zato moramo ustrizno tudi uravnotežiti potrebno akumulacijo kapitalskih blažilnikov in likvidosti bank, tako da bomo zagotovili, da, bo eh, še naprej, da bodo še naprej financirana mala in srednje velika podjetja. In mislim, da je ta svežen na vsak način Eh, dober rezultat. Kar zadeva bazilski sporazum, ta se nanaša predvsem na velike globalne banke, naš pa na tudi manjše banke in investicijske družbe. In zato potrebujemo seveda posebne določbe, vendar moramo zagotoviti skladnost z mednarodnimi pravili in tudi z eh, bonitetnimi eh, zahtevami, kar zadeva podjetja. Želim poudariti predvsem nekaj pomembnih točk. Najbolj uh, bistvenega pomena je, da bodo imi, morali banke imeti več in boljši kapital, da bodo bolje upravljali z likvidnostnimi zahtevami. To bo tudi varovalka za stabilnost in uh, to bo odvračalo od nespametnega prevzemanja tvegan. Uh, eh, dogovorili smo se za sistemske kapit kapitalske blažilnike, uh, Eh, pri čimer države članice lahko vzpostavijo dodatne zahteve za sistemsko pomembne institucije. Tu, ta pravila smo uh, zastavili tako, da imamo seveda ustrezno uh, uravnoteženost uh, nadzora med matičnimi uh, bančnimi institucijami in bančnimi institucijami v državah gostiteljicah. Torej, na vsak način pa so bile spreji, bili sprejeti tudi ukrepi, ki preprečujo motne na notranjem trgu, eh, kršitve bazilskih pravil in spodkopavanje bonititnega nadzora. Količnik nito stabilnih virov financiranja, stopnja finančnih vzvodov in likvidnostna pokritost, vse to nam je uspelo da zagotovimo varen finančni sektor in tudi evropsko in konkurenčnost Evrope na tem področju. Razen tega je pomembna tudi preglednost. Naprimer bodo banke morale razkriti dobičke, eh, ki jih ustvarijo, davke, ki jih plačujejo in tudi pomoči, ki jih prejemajo, pa tudi eh, številke o prometu in število zaposlenih. Eh, 2014 bo potrebno o tem poročati komisiji, 2015 pa bo tudi javno dostopno. Razen tega smo določili zgornjo mejo za premije za bančnike in sicer v razmerju 1-1 s fiksno plačo. Sicer obstaja tudi določena fleksibilnost za povečanje razmerja na 2-1, če se delničari s tem strinjajo in eh, če se 25 odstotkov te premije izplača z izvedenimi instrumenti. Mislim, da je to dober kompromis, ki tudi odvrača od prevzemanja prekomernih tveganj. Kar zadeva nadzor, bo uh, Evropski bančni organ uh, okrepljen v svoji vlogi, kajti uh, veliko pristojnosti ima. Gospe in gospodje, dogovor o tem zakonodajnem svežnju ne pomeni, da smo delo s tem že končali. Eh, potrebno bo izkušnje oceniti, eh, evalvirati in zato smo vključili tudi revizijske klauzule, ki naj omogočijo izboljšanje v prihodnosti. Naprimer, gre predvsem za financiranje dolgoročnih eh, eh, zagotavljanje dolgoročnega financiranja eh, gospodarstva, potem eh, kar zadeva izpostavljenost, kar zadeva kapitalske zahteve, kar zadeva predvsem tudi izpostavljenost bančništva v senci. Mislimo, da je rezultat zadovoljiv in upamo, da bomo zato prijeli tudi podporo parlamenta. To je pomemben korak eh, v smeri boljše ureditve industrije finančnih storitev in naj bi vzpostavilo bilo tudi spet zaupanje državljank in državljanov v sektor finančnih storitev v Evropi. Hvala, gospa ministrica. Eh, besedo ima komisar Barnier. Hvala, gospa predsedujoča. Dobro jutro vsem skupaj, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Julija 2011. Eh, smo predložili to besedilo in mislim, da smo do danes lahko dosegli zelo velik napredek, eh, zahvaljujoč vašemu eh, delu. Eh, dosegli smo, da enotni pravilnik za banke zadeva 8200 bank v Evropski uniji, gre za eh, kvalitativne, kvantitativne zahteve glede lasniškega kapitala, to so nove zahteve, ki omogočajo tudi eh, likvidnost, eh, to je solidna osnova s pričo preteklih pretresov, imamo boljši eh, okvir, eh, kriza je eh, po eh, kazala, da so v preteklosti obstajale pomakljivosti in seveda eh, je tu še eh, G20 in obveznosti Evropske unije. Eh, Lucinda Creighton je opozorila eh, na predsedovanja Polske, Cipra, Danske in seveda gre za hvala tudi zelo angažiranemu delu poslank in poslancev. Eh, čisto osebno eh, pa se zahvaljujem vašemu poročevalcu, gospodu Otmarju Karasu. Eh, vedno smo odprto sodelovali za dobro voljo, izredno kompetentno, tudi drugi soporočevalci. Ehm, eh, Pullman Bowles, Lamberts eh, so zelo dobro podpirali gospoda Karasa, eh, imeli smo triloge, skratka iz osebnih izkušenj lahko povem, da je to dinamičen kompromis, ki smo ga lahko dosegli zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju mnogih vas pri iskanju rešitev. Eh, dovolite, da omenim nekaj eh, pomembnejših eh, točk, kjer je bistveno sodeloval Evropski parlament pri doseganju napredka v primerjavi z prvotnim osnutkom. Pomembna tema v krizi so posebni predpisi. In za gospodom Tajani eh, sva govorila pred dvemi leti, torej gre za posebne predpise za mala in srednja podjetja. Eh, Eh, in tu gre zahvala Evropskemu parlamentu in eh, potem je, so tu še zahteve za uh, eh, lasniški kapital, sistemske komponente in potem seveda vloga uh, tudi pri tehničnih predpisih in določbah, potem obveznost bank. Uh, Eh, glede nadzornih institucij za neregulirane finančne transakcije. Eh, to eh, navezuje tudi na okvir mojega dela in sicer regulacija usporednega bančnega sektorja, torej bančništva v senci. In zahvaljujoč parlamentu smo dosegli velik napredek pri upravljanju, pri governanceu, pri transparentnosti, plačila in bonusov oziroma premij. Ehm, potem ta, te kapitalske zahteve, McCarthy in tako naprej, tu je šlo zlasti za transparentnost in eh, tu je parlament zelo ustrajal in kot že rečeno, omejitev prejemkov primi v trenutku, Eh, ko so banke v okviru družbe, kajti banke niso nad družbo, eh, banke predstavljajo sestavni del družbe eh, in zato je zelo pomembno krepiti zaupanje evropskih državljank in državljanov. Poleg teh novosti pa so tu še številni elementi za to, da bi sprožili mednarodno razpravo, kajti Evropa tu ni sama. Eh, osamljena, ko gre za uvajanje tovrstnih pravil. Še tudi smo mi prvi. Mislim, da je vse skupaj zelo zadovoljujoče. Dosežen je bil tudi napredek na strani komisije, mehanizem fleksibilnosti. Eh, to po mojem mnenju eh, še ni dovolj urejeno in ozblikovano. Potem še nadaljna točka, gospa Bowles. Eh, z njo smo v nenehnem stiku tudi za poročevalcem, tu gre za stopnjo eh, zadolženosti, torej za možnost eh, različnih transakcijskih ukrepov, ki bi jih izravnali. Bazelska komisija bo v, pri, v kratkem povabila na uradno posvetovanje in do konca 2013 naj bi bilo sprejeto dokončno stališče. In mislim, da bi bilo boljše, da eh, ne bi prejudicirali sklepo Bazla, ampak eh, če eh, lahko izrazim pripravljenost, da je svet pripravljen spremeniti svoje besedilo da bi črtali en del v en stavek v členu 416, vendar stvari ne bi želeli prejudicirati. Gospe in gospodje, Eh, tu imamo zelo pomembno besedilo, eh, zlasti kar zadeva eh, single rule book, enotni pravilnik za banke. In ko bo to besedilo začelo veljati v začetku leta 2014, skratka, ko bo to besedilo uveljavljeno in če to. Um, Eh, potem še povežemo z nadzornimi organi v evroobmočju, eh, eh, v zvezi z Evropsko centralno banko, ki bo dobila neposredna povlastila. Potem lahko rečemo, da je besedilo resolucije, ki je dokončano, to smo govorili, o tem smo govorili tudi v Dublinu in pod jerskim predsedovanjem mislim, da to lahko zaključimo, kajti to besedilo o tem se razpravlja že več kot eno leto. Sedaj imamo elemento, ki, če bi jih bili imeli že prej, bi bili lahko omejili bančne krize. Tu ne mislim samo na Cipr, ampak eh, tu so tudi druge zadeve, druge krize, eh, katere so morali pomagati reševati davkoplačevalci in to že 5-6 let. Eh, torej, single book, enotni pravilnik je sedaj pri koncu in upam, da in prepričan sem, da bo tudi Evropska komisija predstavila za bančno unijo pomembne elemente, tudi za rezolucijo. In eh, Evropska centralna banka bo skupaj delala, kot je napisano, eh, z komisijo pri nadzoru in Eh, upam, da bomo eh, veliko naredili tudi že pred počitnicami. Zahvaljujem se vam za vašo angažiranost pri tem zelo pomembnem besedilu, ki upam, ga bomo danes lahko potrdili. Eh, hvala komisarju Barnjeju. Sedaj sledijo govorniki političnih skupin. Začela bo gospa kolegica Wortman Kol. Hvala. Eh, gospod predsedujoči. Eh, ta zakonodaja eh, glede višjih zahtev za lasniški kapital je pomembna za stabilnost evropskega bančnega sektorja in krepitev tega sektorja. Gospodu Otmarju Karasu. Eh, se zahvaljujem za pomembno delo, ki eh, ga je eh, opravil v parlamentu in seveda tudi v pogajanjih s svetom in komisijo za to, da bi dosegli ta dogovor skupaj z drugimi kolegicami in kolegi. Gospod predsedujoči, gre za pomembne prioritete za našo politično skupino. Višji kapitalski blaživci za banke, tako da banke lahko bolje preživijo krizo in posebej visi visoki blažilci za sistemsko relevantne banke, kajti želimo se izogniti eh, temu, da bi potem morali reševati banke za denarjem davkoplačevalcev. Gre tudi za omejitve bonusov, premij eh, bančnikov. Eh, dobili bomo evropsko zakonodajo, to je zelo pomembno za obnašanje bank in bančnikov, da ne bo šlo samo za kratkoročne usmerite. Zelo pomembno je, da bodo banke dajale kredite MSP-jem v kapitalskih zahtevah eh, je to upoštevano. Ta zakonodaja eh, glede kapitalskih zahtev eh, predstavlja temeljno osnovo, da bi izboljšali bančno unijo in strinjam se za komisarjem Barnjejem, delovati moramo hitro, obstaja dogovor med svetom in parlamentom za bančni nadzor in to bi moralo smerjati Evropska centralna banka potrebne so, eh, kako lahko tolmačimo razprave med finančnimi ministri na Irskem pretekli teden. Ali to pomeni, da bomo šli naprej počasneje ali pa da smo lahko še vedno tako ambiciozni? Eh, kar zadeva eh, parlament, mi lahko delamo zelo hitro. Eh, potem gre za izvajanje dogovora. Enako velja za mehanizem ehm, prevagovanja krize. Ehm, gospod Barnier, prosim, da bi še pred poletjem predložili predlog za resolucijsko mesto za banke, tako da bomo tudi o tem lahko sklepali. Hvala, kolegica Wortman Kol, kolega Bulman. Spoštovane kolegice in kolegi, eh, tudi sam menim, eh, da tudi mi, socialdemokratska politična skupina, eh, pravimo, da gre za velik uspeh, ki ga lahko pokažemo vsem. To je verjetno najbolj angažiran projekt bančna reforma po krizi. V zavedanju tega dovolite, da. Um, povem naslednje, nikakor ni bilo enostavno in eh, morali lahko smo ugotavljali, eh, da nauki iz krize niso bili dovolj. To smo opazili v mnogih pogovorjih s tistimi, ki menijo, da eh, jih reforme neupravičeno zadevajo. Ne, v bančnih stolpih še vedno eh, niso dojeli nauka v bančne krize in žal zelo pogosto krat, in to je tudi rezultat dolgih posvetovanj, eh, moramo reči, da tudi finančna ministerstva tega še niso eh, dojela, kajti sicer eh, bi hitreje napredovali. Zelo pogosto je tudi v finančnih nacionalnih ministerstv vladal včerajšnji duh. Ja, sicer želimo vse napraviti na novo, ampak mi ne bomo nič prispevali, mi ne vemo, zakaj bi. In kolegice in kolegi, in tu moram izreči besedico zahvale Otmarju Karasu, eh, vodi pogajanj, pa tudi celotnemu pogajalskemu timu eh, Evropskega parlamenta. To niso samo poslanke in poslanci, ampak tudi izjemno veliko število sodelavk in sodelavcev, ki so nam pri tem pomagali. In to je sporočilo, ki je pomembno, Mišel Barnije, za vse, kar bo še prišlo v okviru eh, zakonodaje. Ta Evropski eh, parlament eh, ne bo pokleknil, ta Evropski parlament bo dal prave odgovore. Ne samo pri CRD-ju, kot smo to pravili do sedaj, to bo veljalo tudi za bančništvo v Senci, to bo veljalo tudi za hedge sklade, eh, to bo veljalo tudi, ko se bomo ukvarjali z bonitetnimi agencijami, državljanke in državljani se lahko zanesejo na nas Eh, da eh, ta Evropski parlament resno jemlje njihove interese in da bo to prelil tudi v ustrezno zakonodajo. In to je pomemben, pogumen rezultat, eh, ki velja za vsebino, zakonodajno vsebino, o kateri govorimo seveda bomo formulirali strožje zahteve, zato da bo celoten sistem eh, bolj eh, varen. Vendar tega ne bomo delali nediferencirano, ampak bomo šli po tej eh, poti, da bomo rekli, tisti, ki producirajo tveganja, morajo računati za ostrejšimi zahtevami. In ne bomo pa še dodatno obremenjevali tistih, ki so tudi v krizi dobro podpirali MSP-je, ki imajo zanesljive partnerje v privatnih strankah. Če bi šlo um, po moji um, politični skupini, bi bili še ostrejši, postavili bi še ostrejše zahteve, diferencirali bi po profilu eh, tveganja. Eh, ampak eh, dosežen je bil napredek in MSP-ju ne bomo dodatno obremenjevali za našo zakonodajo. Tudi ne kreditov, ki so na lokalni ravni tako pomembni za razvoj sodobne infrastrukture. To je tudi pomemben rezultat naših posvetovanj. Eh, in eh, v to lahko vsi zaupajo. Tam, kjer eh, nacionalne posebnosti kričijo potem, da najdemo odgovore, ki so drugačni kot druge, je to možno, vendar pa ne bomo uničili skupnega trga. Prav tako smo dosegli bistven napredek pri tako pomembne področju, kot je plačevanje bonusov premi in eh, zauzemali eh, se bomo za večjo transparentnost, za večjo pravičnost. Banke eh, bodo morale povedati, koliko izgub, koliko dobičkov in koliko subvencij. Hvala, kolega Bolman. Sledi kolegica Bol za dve minuti. No, res so bila to dolga, dolga tehnična pogajanja, ampak končni svežnji je do, dober meni bi bilo bolj všeč, če ne bi bilo toliko regulativne kompleksnosti, ampak to mogoče kdaj v prihodnosti. Premije so seveda posebej v središču pozornosti, vendar gre predvsem tudi za razmerje in sicer na pametni ravni in to bo odvračalo od tveganega ravnanja, tudi če bo, eh, celotno plačilo ostalo isto. Eh, Evropa se mi zdi na tem področju prva v svetu in hvala kolegicam in kolegom. Na vsak način je potrebno, eh, da spoznamo, da je treba predvsem pri kratkoročnih eh, posojilih biti pozorn in da morajo temeljiti na, ustrezni, na kapitalski ustreznosti. In razen tega je treba predvsem počakati tudi, da bomo našli še boljše rešitve. Doslej določbe še niso dokončne, kajti Evropska unija, države v razvoju in tudi drugi eh, v nasprotju z eh, ZDA nimamo tako imenovanih CDS eh, znamk. Potem, kar zadeva razkritje Eh, transakcij, tudi tu je pomembno. Tisti, ki so ravnali napačno, bodo prišli na črni seznam bank in organi bodo morali tudi prebiriti preteklost teh bančnikov. Kdo je plačal davek, kje bo izhajalo iz poročil posameznih držav članic. In to je na vsak način uh, uh, torej nekako vzorec za reševanje podobnih težav tudi na drugih sektorjih. Seveda je treba zagotoviti nadaljno delovanje notranjega trga, potem eh, načrti za reševanje bank. Ostanajo, ostajajo tudi še nekatere pomankljivosti, vendar kar zadeva eh, torej finančne vzvode in tudi kapitalsko ustreznost, mislim, da smo dosegli kar dober rezultat. Kolega Lambert je na vrsti naslednji. Ne vem, če je veliko ljudi, ki bi lahko trdilo, da Evropa ne dela nič za reguliranje financ. E, to je ravno kar povedal tudi e, komisar Barnje. Besedilo, ki ga sprejemamo, je eno najpomembnejši, kajti gre za zelo uh, hud problem, kajti uh, nekatere banke so bile uh, ocenjene kot prevelike za to, da bi lahko propadle. Ampak sedaj uh, eh, smo proti tej ideji, da bi finance morale diktirati eh, demokraciji. Tukaj, tukaj smo eh, razlikuje med sistemskimi institucijami in drugimi in to se je zgodilo prvič. Prvič postavljamo tudi likvidnostna pravila in eh, to so nekoliko nenavadna vprašanja, o katerih govorimo in sicer plače in pa transparentnost. Plače niso problem pravijo nekateri. Vsi pa vemo, da so v bistvu najpomembnejši razlog za krizo, v kateri so se znašle banke. In sedaj eh, izboljšujemo zakonodajo in postavljamo nova razmerja med bonusi in pa plačami in upajmo, da bomo tako zmanjšali tel, celoten znesek namenjen nagradam bančnikom. Potem so tu, eh, je tu še nekaj nepreglednost ne bo več pravilo. E, gospodarstvo, konkurenčni trg zahtevata transparentnost, informiranost vseh akterjev in kot sem že povedal, včasih se počutim kot e, zadnji liberalec v tej dvorani, saj vedno zagovarjam e, konkurenco in popolno transparentnost. Kako pa je mogoče, da smo lahko bili zadovoljni in da smo lahko dosegli dogovor o teh dveh točkah? Sposobni smo bili eh, vzpostaviti ravnotežje eh, med bankami in eh, ministri za finance. Ministri za finance pa so se sicer obnašali včasih kot sindikati bank, ampak v tem parlamentu smo bili soglasni. Po drugi strani pa smo upoštevali tudi javno mnenje, ki je bilo proti eh, nepreglednosti. In tako eh, na, sedaj nimamo več. Eh, pravega cilja, kar zadeva likidnost, pravila ne gredo dovolj daleč. Potem eh, vemo, da eh, ponderirano aktivo izračunavajo banke. Potrebujemo bolj zavezojočo zakonodajo, te danes še ni. Komisijo prosimo, da začne bolj razmišljati o tem. Potem so nekateri eh, ministri za finance tukaj bili predvsej konservativni. Piero Moscovicio bi povedal, da eh, interes Francije ni isto kot interes BNP Paribas ali kakšne druge banke. In isto govorim Šojblo. Interesi eh, Nemčije niso isti kot interesi eh, Eh, Deutsche Bank ali Deutsche Commercial Bank. Splošni interes mora biti tisti, ki bo najbolj upoštevat. Se pa želim zahvaliti trem akterjem, ki so bili pomembni pri tem dosjeju. Najprej eh, britanska vlada. Eh, mogoče se vam bo to zdelo čudno po prepiro zaradi bonusov, ampak ta vlada je sprejela ukrepe v skladu z nevarnostmi, ki se pojavljajo zaradi sistemskih tveganj. In zato smo eh, veliko krat bili na isti strani v pogajanjih eh, kot britanska eh, vlada. Zagovarjali smo ambiciozen pristop. Zahvaljujem se tudi Mišelu Barnjeju. On je tisti, ki je na strani komisije vedno zagovarjal trajnostno zakonodajo. To ni ne prvo, ne zadnjo takšno besedilo. Mislim, da smo lahko veseli, da imamo tako odličnega komisarja Vem, da nikoli eh, nisi eh, bil id, eh, ideološko na isti strani kot jaz, ampak dobro je, da imamo tukaj nekoga kot ti. Eh, Otmarju Karasu se želim zahvaliti kot tretjemu. Mislim, da je znal stopiti nad logiko ene same stranke. On je bil tisti, ki je znal predstaviti splošni interes, splošno vizijo eh, v eh, pogojih. Eh, tako sem v teh pogajanjih lahko spoznal eh, državnika in pa prijatelja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Lambert. Sledi kolegica Ford. Bančna industrija je vedno bolj globalna in zato potrebujemo globalne ureditve, globalne standarde in tudi enake pogoje za vse. E, torej, v odboru smo seveda tudi pripravili spremembe za prilagajanje globalnim standardom, ampak v pogajanju je mnogo eh, spet ostalo na cedilu in zato ta svežni tak, da bi bil zadovoljiv. Mi nismo samo zato, da so banke močnejše, temveč da se zaščiti denar davkoplačevalcev. In uh, izgube morajo prevzeti tisti, ki so uh, pristojni za to. Uh, Cipr, kaže, kako kritično je to in zato eh, morajo regulatori imeti možnost, da eh, ustrezno uredijo tudi podružnice. Ampak ta amandma je bil vzet eh, iz eh, besedila in ni bil potrjen in s tem tudi niso enaki pogoji za, na notranjem trgu. Eh, predvsem, eh, torej, krepitev eh, poslovanja bank mora eh, seveda zagotoviti tudi, da bo do da bodo zagotovljene predvsem varovalke za financiranje MSP-jev in da se predvsem eh, zagotovijo tudi posojila tistim, ki so začasno v težavah. Eh, Eh, mislim, da je treba zagotoviti tudi nacionalne pristojnosti, da države članice same uvedejo strožje standarde, to je včasih vitalnega pomena in ne smemo uh, zgubiti uh, te možnosti, da zaščitimo tudi nacionalne trge. Vemo, da uh, pri prejemkih potrebujemo globalne ureditve. Tudi to je element tveganja in zato sem tudi potrdila eh, to, da bi eh, pri prejemkih bili bolj občutljivi, kar zadeva tveganje. Ampak eh, ta zakonodaja gre v smer glo, globalnih standardov. Zato moja skupina tudi ne bo glasovala proti, ampak bila je prekinjena govornica. Naslednje, kolega Blum. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je to, s čimer se ukvarjamo tu. Um, V bistvu ne govorimo o izkušnjah, mi eh, hvalimo nekaj, s čimer nimamo izkušenj. Pravzaprav je problem eh, bančni sistem, eh, ki je zelo eh, krhek. Eh, Bančniki lahko posojajo denar, ki ga nimajo sami. Če gremo nazaj v 50-ta leta, so v Združenem kraljestvu za to veljala zelo, stro, zelo stroge kazni. Eh, torej, Če imamo napačno regulacijo, ureditev je to isto, kot če je ne bi imeli. V bistvu gremo iz ene katastrofe v drugo in to se lahko zgodi, ker se ne ukvarjamo s pravimi problemi torej moramo imeti na, stran, na eni strani blagovne banke, na drugi strani investicijske banke. Ta delitev je potrebna. E, torej pravite, da morajo banke biti e, sposobne, e, e, torej da morajo biti kos eh, šokom, ampak e, e, torej mi govorimo tu tudi o premijah ba, bančnikom. E, ampak mislim, da to ni prav, prava, ni to, kar, na kar naj bi se koncentrirali, temveč gre tudi za kriminalne dejavnosti bančnikov in nihče od teh ni pristal v zaporu. V bistvu milijarde jimljajo davkoplačevalcem, eh, lesnikom obveznic. Ampak nihče od bančnikov še ni v zaporu in to je eh, grozno. Mislim, da ne potrebujemo samo te regulacije, temveč tudi zdravo pamet. In, eh, želil, želil bi videti eh, torej uradnike centralnih bank v zaporih, kajti ilegalno je. Eh, če bi to naredil nek navaden državljan, bi eh, končal v zaporu. In zato. Eh, Eh, politični birokrati in bančniki si nekako zmenijo med sabo, ampak to ni v interesu dolgoplačevalcev in to je treba spremeniti. Hvala gospod Blum, naslednji na vrsti gospod kolega Blu Klute, dve minuti in pol. Torej smo. Uh, že zelo zamujamo in zato tudi ne morem sprejeti modrega kartona, predvsem ne od kolegov, ki so že govorili, gospod Kljude. Nekatere kolegice in kolegi so v zadnjih dneh govorili o res, eh, revoluciji, kar zadeva CRD 4 in Bazelsko konvencijo. S tem se ne strinjam, ampak mislim, da je to vendarle pomemben korak in sicer v smer rekonstrukcije in stabilizacije bančnega in finančnega sektorja v Evropski uniji. In mislim, da eh, je treba se za to zahvaliti od Marukarasu, ki je opravil odlično delo na osnovi predloga komisarja Banija. Tudi mi priznavamo to dobro delo. Eh, predvsem podpiramo to, da je uspelo Eh, zagotoviti, zavarovati zelo diferenciran bančni sektor v Evropski uniji. Regionalne hranilnice, zadružne banke je treba ščititi, eh, ne smemo se jim odpovedati, Eh, na račun velikih bank, koncepta velikih bank. Zdaj družne banke hranilnice so v času krize se izkazale kot stabilne in so zanesljiv partner za MSP-je. In pomembno je, da ta del bančnega sektorja zavarujemo. Morali bi storiti si ter še več, Udo Bulman je to povedal in ga tudi podpiram, ampak kljub temu mislim, da je to pomemben prispevek. Potem predpisi o preglednosti, to jih podpiramo in tudi tudi kar zadeva premije. Čeprav ne razumem prav, zakaj svet eh, se ni strinjal s prvotnim predlogom, da bi imeli ureditev razmerja 1-1. To bi za voljivke in voljivce bil bolj jasen signal, ampak kljub temu je to pomemben korak. Razen tega bi si želeli eh, večjo, več eh, last, lastniškega kapitala, mi smo predlagali 18 odstotkov. Um, Za hranilnice bi to verjetno bilo malo preveč, ampak če eh, dodamo kapitalski blažilni, blažilec, pridemo na 15 odstotkov in potem pač nismo tako daleč od našega prvotnega predloga. Zato pravimo, to je v redu. Imamo pa nekaj kritičnih pripomb, kar zadeva stopnjo finančnega vzvoda. Želeli bi si, da se uve, jo uvede malo prej in ne eh, in z delegiranimi akti in ne z, v postopku soodločanja, ampak to pač ni bilo izvedljivo. Mogoče eh, bo v nadaljnih pogajanjih eh, mogoče doseči še kaj več, ker je predvsem za pomoč majhnim bankam. Hvala, eh, gospod kolega Klute, kolega Zistra, minuto in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči centralne banke morajo veliko bolje nadzorovati banke. To je v družbenem interesu tudi zaradi preprečevanja inflacije. Je pa tudi v družbenem interesu, da preživijo tiste banke, ki so najbolje vodene, druge pa ne. V novi direktivi se valutno politiko povezuje z poslovodno politiko, ampak valutna politika je v pristojnosti centralne banke, kar zadeva podjetništvo, to pa je v pristojnosti bank. E, v bistvu jemljemo bankam odgovornost za slabo poslovodenje. Če se neko banko vodi slabo, potem naj bankrotira in poslovodje naj odpustijo. Zakaj naj bi to bilo drugače kot v drugih podjetjih? V nacionalna zakonodaja naj se nadomesti z nadnacionalno zakonodajo. To je namen. E, moramo se spomniti poslov bank, torej blažilci za banke, to je dobro, ampak dobra banka je za to tako in tako že poskrbela in e, ne prevzima neodgovornih tveganj. Iluzija je, da bo ta ureditev Eh, reševala slab, slabo vodene banke v Evropi. Torej, treba je na vsak način povedati, da se z boljšim poslovodjenjem lahko preprečijo tudi krize. Nima smisla, da eh, tu enostavno pomagamo tistim, ki slabo gospodarijo. Žal mi je, ne morem sprejeti modrih kartonov, predvsem ne strani kolegov in kolegic, ki so že govorili. Uh, sedaj, to so bili torej um, predstavniki političnih skupin, sedaj pa drugi gospod Balc. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu parlamenta Otmaru Karasu za odlično delo ki ga je opravil skupaj s poročevalci v Senci. S tem poročilom se parlament izreka za strožja pravila glede lastniškega kapitala bank. To je pomemben korak za krepitev bančnega sektorja in finančnih trgov, predvsem v interesu evropskih državljank in državljanov. Vendar malo obžalujem, da eh, so ta bistvena pravila, kar zadeva prijemke, Eh, menedžerjev, da je to malo stopilo v ozadje. Kriza je pokazala, da potrebujemo kvantitativno in kvalitativno boljši lasniški kapital pri bankah in to se mi zdi smo dosegli. Zelo pozdravljam da se spoštujejo tudi posebnosti nacionalnih finančnih trgov. Nobena kreditna inštitucija eh, ni na slabšem zaradi poslovnega modela. Pomembna je kakovost lastniškega kapitala, ne pa pravna oblika inštitucije. In to poročilo prispeva k temu, da se bodo banke morale osredotočiti na eh, glavno poslovanje, financiranje realnega gospodarstva, predvsem financiranje MSP-jev. Eh, Riz, tve, um, dejavnik tveganja za MSP-je smo znižali na 15 odstotkov in s tem smo izboljšali tudi uh, določbe v zvezi s kapitalskimi zahtevami. Mislim, da je to poročilo velik uspeh za celoten parlament. Najlepša hvala. Hvala, gospod Balc. Sledi gospa Mekarti minuto in pol. Najlepša hvala. Tudi sama bi želela čestitati gospodu Karaso in pogajalski ekipi. Leta 2010 sem sodelovala z gospodom Karaso. Takrat smo sprejemali eh, pravica eh, o eh, omejevanju vnaprej plačanih bonusov. Ampak eh, banke so spet reagirale in so vse skupaj spremenile. In banke se niso znale samo regulirati, niso se znale same omejevati in zaradi tega imamo sedaj razmerje med bonusi in plačami ena proti ena. Upam, da bodo ta pravila kon, končno ustavila ta model, ta neozdržni model, kjer UBS, ki je eh, v glavnem v lasti davkoplačevalcev, izplačuje 1,5 milijona, milijona za kazni Eh, zaradi nepravilnega poslovanja, še vedno so pa plači 600 milijonov dolarjev eh, bonusov v letu 2012. Boris Johnson eh, poskuša braniti te banke in v bistvu deluje kot predstavnik sindikatov za manjšino zelo visoko plačanih delavcev. Leta 2010 je 76 eh, odstotkov ljudi podpiralo omejevanje bonusov in pa strožjo finančno regulativo. Takrat, ko so eh, Bar, Barkljevi eh, traderi še vedno lahko zaslužili ogromne vsote denarja, pa lahko vzamejo 780 eh, tisoč eh, eh, bonusov. In E, sedaj je čas, da postanemo bolj pošteni, da se stvari spremenijo in da banke postanejo tudi odgovorne do javnosti. Hvala lepa. Kolegica Gular, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Iz vsega srca se želim zahvaliti komisiji za to besedilo. E, želim tudi se zahvaliti ekipi. Eh, pogajalcev iz parlamenta. Gospod Karas je pokazal, da eh, ta parlament vsi spoštujejo takrat, ko dela. In moramo to podariti, kajti sama nisem bila članica eh, te ekipe in torej nimam nobenega inter, konflikta interesov. Veliko je že podarilo, da gre za zelo pomembno dodano vrednost in sicer gre za to, da se zagotovijo krediti majhnim in srednjim podjetjem kajti glavna težava Evropa danes je pomankanje vlaganja, preniska rast v mnogih državah članicah in po drugi strani je pa tu cilj transparentnosti. Obveznost transparentnosti se mi zdi nekaj, kar lahko veliko spremeni, ne samo eh, v relaciji do podjetij, ampak to je pomembno tudi za druge države, ki so trpele zaradi netransparentnosti. Eh, Torej, držite se te eh, poti, strajajte, kaj ti komisija, gospod komisar, v vaših rokah so rešitve. In uh, Eh, predstavite svetu njegove odgovornosti, povejte vsem tistim, ki iščejo druge rešitve, ampak tu gre za odgovornost do javnosti in najlepša hvala vsem, kako tudi vsem tistim, ki so administrativno pomagali pri oblikovanju tega dosjeja. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, kolega Streček, ena minuta. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, ta dnešní... Dobar dan, gospe in gospodje današnja razprava se, um, se razdeljuje v dva dela je sestavljena iz dveh delov. Na eni strani imamo zelo velika pričakovanja, na drugi strani pa je veliko strahu. E, nismo veliko govorili o e, strahu. No, pričakovanja so taka. Če bi imeli več regulative, bi bilo e, manj krize, bi bila kriza manjša in gospodarski šoki bi bili blažji. Ampak Eh, to je prevladojoča zušje v tej hiši, v tej dvorani. Po druge strani pa je ministrica Creighton zelo prepričljivo rekla, kako zelo pomembno je imeti pred očmi dejstvo, da nismo še sprejeli zadostne zakonodaje, ki bi omogočila, da bi tudi podjetja dobila sredstva, ki jih potrebujejo. Ravno tako je Eh, opozorila tudi na možnost nasprotja z nacionalno eh, zakonodajo. Hvala, sledi kolega Morganti. Hvala, gospod predsedujoči. Banke so na vsak način tudi odgovorne za krizo, v kateri smo. In vsak ukrep, ki pomaga preprečitev eh, podobnega, je treba podpreti. Evropa potrebuje solidne in odgovorne banke in sicer za ekonomijo in za državljane. Ni sprejemljivo, da davkoplačevalci pomagajo bankam, ki so v težavah zaradi eh, prekomirnih tveganj. In eh, že vse čas ponavljam en predlog, da potrebujemo jasno ločitev med komercialnimi bankami in poslovnimi bankami. Eh, v Ameriki imajo Stigel zakon iz 1993. leta oziroma 53. leta. In mislim, da je dobro, če bi imeli tako rešitev. Tudi pri nas je to bilo, ampak potem uh, se je odstopilo od te ločitve in prišlo je do problemov. Zato je uh, to, o čem razpravljamo danes, um, kaže, da moramo predvsem urediti tudi premije za bančnike, kajti tisti, ki so zakrivili eh, te velike težave ne morejo dobiti toliko denarja. Antonio Vinji, ki je danes v kazenskem postopku, je bil eh, poslovodja eh, banke Monte de Paschi in je naredil veliko izgube. Vemo, kakšno škodo je povzročil eh, za eno od pomembnih evropskih bank. In mislim, da je na vsak način potrebno, da zagotovimo, da se to tudi kaznuje, kajti eh, gre za odgovornost. Eh, Nucija, Hvala, kolega Morganti. Sledi kolega Angorakis. Eh, povečanje kapitalskih zahtev eh, bank v Evropski uniji ni usmerjeno v to, eh, da bi sanirali finančni sistem ali celo razbremenili davkoplačevalce. Govorimo o zniževanju bonusov za menedžerje in to naj bi pravzaprav zakrilo dejstvo, da razlog za krizo eh, ni eh, neodgovorno eh, obnašanje bančnikov, ampak da so to monopoli, ki izvajo vedno več pritiska na življenje ljudi in zagotavljanje dobičkov kapitalistov. 27 milijonov ljudi je brezposelnih in še naprej bodo omejevani v njihovem življenju. V Evropski uniji Seveda obstajajo tudi konfrontacije, ki se izražajo v eh, imperialistični konkurenčnosti v Evropski uniji, pa tudi izven nje. Eh, te, samo te velike banke eh, lahko izpolnejo te visoke kapitalske zahteve, mlade banke bodo izginile, prišlo bodo fuzi in težave se bodo nadaljevali. Hvala, sledi kolega Martin. Čestitke, Otmar, dejansko čestitke. Znova si se izkazal eh, kot marljiva veverica, eh, ki je domov prinesla veliko število orehov. Ampak seveda kot pozitivno usmerjeni proevropejec, ki pa zauzema tudi kritično držo, moram reči, da nekaj oreščkov manjka. Eh, seveda bi si želeli, da bi poleg omejevanja eh, bonusov bančnikov eh, zagotovili tudi vidne korake, da bi nam to uspelo tudi pri menedžerjih skladov. In zlasti bi si želeli, Eh, da bi imeli več obveznosti na področju eh, leverage ratio, razmerja vzvoda. Eh, čeprav je že zelo pozitivno, da bo do tudi enostavni bančni klienti lahko ugotovili, z kakšnim tveganjem banke delajo. Ampak prav tako veš, da je največji oreh treba še streti. Alen McCarthy dela na tem, poleg tega se nam mora posrečiti, da opravi pravimo ločevanje med investicijskimi bankami in um, komercialnimi bankami in sistemsko tveganje moramo zmanjšati v taki miri, uh, Eh, da ne bomo imeli eh, nekega difuznega bančnega sveta, eh, ampak da bo to veljalo tudi za nacionalno državo. Skratka, potrebujemo ustrezno ureditev tudi v nacionalnih državah, tako da nobene nacionalne banke davkoplačevalci ne bodo več morali reševati. Hvala, kolega Martin. Sledi kolega Stolojan za minuto in pol. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svojemu kolegu Otmarju Karasu želim čestitati, kakor tudi vsem poročevalcem v Senci za to izredno delo, ki ga predstavljata obe eh, poročili, ki se nanašata na kapitalske eh, zahteve in zahteve bonitetnega eh, nadzora. V trenutni krizi potrebujemo naslednje. Vsakršna evalvacija kreditnih institucij se je do sedaj izkazala za podcenjeno. In zato žel, sem zelo vesel teh dveh poročil. Ti dve poročili zahtevate rezultate in pa omejitve pri zadolževanju. Ravno tako poročili omejujeta bonuse in ustvarjata tudi prave spodbude za kreditne institucije in investicijska podjetja, da se vrnejo k realnemu gospodarstvu. Hvala lepa. Hvala, kolego Stolojanu. Sledi kolega Sanchez Presedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vse čestitke, vse čestitke poročevalcu gospodu Karaso, čestitke tudi pogajalske okini, čest, skupini. Čestitam vam zato, ker ste zapolnili praznine v bančništvu, eh, kar je tudi pripeljalo do trenutne krize. Eh, vendar pa moramo vedeti, da je rast nemogoča brez eh, prave podlage in zato je, tre, je treba tudi zaščititi eh, te kompleksne dejavnosti. Moramo ustvariti takšen sistem, ki bo vseboval ustrezne spodbude, da bodo banke posojale realnemu gospodarstvu. Prav eh, tako je treba izpolniti tudi obveze iz sestanka G20. In eh, tako bomo lahko zagotovili rast in pa pomoč tisti. Tu moramo spoštovati tudi pravila Bazla 3. Eh, smo pa zato, da se to besedilo, ta direktiva enotno uporablja po celi Evropi. Tri pomembni elementi so eh, zdi se mi, da eh, to predstavlja podporo realnemu gospodarstvu, cilj pa je tudi eh, zagotoviti mednarodno izvajanje pravil iz te direktive. To bo pa zahtevalo spremembo pa, eh, eh paradigme, zlasti kar zadeva razmerje med eh, plačo in pa bonusi, več transparentnosti je potrebno, pa tudi fleksibilnosti po drugi strani, da se bomo eh, znali eh, soočiti z eh, sistemskimi tveganji. Hvala lepa. Hvala, sedaj sledi kolega Schmidt måste ha större buffertar. Hvala. Eh, banke morajo eh, predvideti kapitalske blažilce in nuditi boljšo kakovost. Kriza je pokazala, eh, da so banke sprejmale prevelika tveganja, zato potrebujemo regulativo tudi za omejevanje bonusov. Želel bi si, da bi banke to same omejile in same rešile, vendar pa. Eh, so bili mnogi bančni eh, direktori eh, tukaj gluhi za to. In bančnega sektorja sedaj ne želim večno obtoževati. Gospod predsedojoči, veseli me, da je parlament podprl moj predlog v povezavi z sistemom imenovanja članov uprav za banke in tudi glede se stave. Eh, pa naj bi eh, banke to same urejevale. Tu gre tudi za vprašanja eh, korporativnega upravljanja. To je vprašanje, ki ta hip zelo zaposluje tudi kanclerko in Nemčjo. Vprašanje kvot. Hvala, kolega Šmit, sledi kolega Kamal. Uh, uh, Hvala lepa, kolegice in kolege. Dobro je, da imamo direktivo o kapitalnih zahtevah. To bo pomagalo pri krepitvi bilančne vsote bank. Vseeno pa bi morali tudi trgi narediti svoje. Potrebujemo eh, poseben sistem, s katerim bomo zagotovili, da bodo banke lahko propadle, ne da bi jih vedno reševali davkoplačevalci. Drugič, zagotoviti moramo tudi strožje standarde odgovornosti za vodilne v bankah, tako da bodo oni odgovorni za propad banke, posredno ali neposredno. In tretjič, Eh, tudi računovodske standarde moramo imeti take, da bodo banke imele zadostne rezervacije za izgube in da bodo že vnaprej videli, ali se pojavljajo kakšne eh, težave in da bodo lahko dovolj denarja dale v rezerve. In zato moramo imeti ustrezne računovodske standarde. Eh, Bazel 2 ni bil dovolj, Bazel 3 verjetno tudi ne bo. Moramo zagotoviti, da bodo trgi ustrezno delovali in potrebujemo sistem reševanja. To, kar imamo sedaj, Eh, še ni dovolj in naredimo vse, da bomo prišli dovolj daleč. Hvala lepa, kolega Kamal. Sedaj pa minuto in pol kolega eh, Langen. Eh. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Basel 3 je zelo pomemben korak za stabilizacijo bančnega sektorja, zlasti zaradi povečanih kapitalskih zahtev, vendar je pa to samo en korak, to še ne zadošča. Eh, zahvaljujem se gospodu Barnjeju in gospodu Karasu za skupno delo, kajti gotovo je v 30 trilogih eh, v desetih mesecih eh, ni blokiral ne parlamentne komisije, ampak svet. Zaradi tega je rezultat dober in mislim, eh, da smo s tem eh, rezultatom dosegli največje točke, eh, večje kapitalske zahteve, potem olajševanje dajanja kreditov MSP-jem, omejevanje bonusov, vendar pa ostaja še nekaj vprašanj odprtih in sicer, da bi se ureditev uveljavljala v svetovnem merilu, ali se bodo vsi držali bazelskega procesa, naprimer ZDA, državne obveznice imajo še vedno faktor tveganja nič, to trajno ni možno. Če želimo ločevati eh, države in banke, potem to glavna točka. In tretjič, eh, po mojem prepričanju um, je možno rešitev glede bonusov spodkopati brez velikih težav. In potem celotni sektor bančništva v senci. Tu pričakujemo še rešitev komisarja v sredini tega leta. In šele, ko bo sprejeto vse skupaj, bo regulacija bank izpolnila svoj namen. Hvala. Hvala, kolega Langen. Sledi kolegica Beres. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Spoštovani poročevalec, kolegice in kolege, se sprejemom Evropske zakonodaje o kapitalskih zahtevah je Evropa naredila velik korak naprej, kakor tudi eh, z drugimi dekamenti. Tako bo Evropa postala. Eh, tisti, tisti eh, kraj, kjer eh, bo prišlo do sprememb na tem področju. Eh, Kar zadeva ta dosje, kot vse druge dosjeje, tu je Evropski parlament odigral svojo vlogo v celoti, svojo vlogo so zakonodajalca. Države članice so pa dolgo časa branile stališča, ki so bile v nasprotju za načeli, ki veljajo za lasna sredstva. In države članice so branile interese svojih lasnih bančnih sektorjev potrebujemo solidnejši finančni sistem, ki bo služil realnemu gospodarstvu. Evropski parlament je branil tudi sprejem zavezojočih pravil, ki bodo omejevala bonuse in pa eh, zlate. Zl zl zl zl zl zl Eh, zlata padala. In eh, branili smo tudi pravo razmirje med enim in drugim. Tu se zahvaljujem francoski vladi, ki je branila stališče Evropskega parlamenta proti britanskemu stališču, kar zadeva transparentnost. Gospod komisar, želim vas pa upozoriti na en bistveni vidik, ki se nanaša na nadaljevanje tega doseja. Komisija se bo pogajala za ZDA. Če ne boste dosegli recipročnosti na tem področju, potem pa mislim. Hvala, sledi kolega eh, Klinc. Na višku krize je bilo jasno, da moramo realizirati tri zadeve, če želimo biti bolje opremljeni. Nove kapitalske zahteve za bančni sektor, nadzor in mehanizem eh, kriznega menedžmenta. Eh, izvajanje tega pa traja dolgo, predolgo. Kompromis eh, za ureditev eh, kapitalskih zahtev je eh, velik korak naprej. Potem so tu pravila za vse banke, ne glede na pravno obliko, to je krasno, več transparentnosti in krediti za MSP-je. Vendar pa je tu še cela vrsta vprašanj državne obveznice, kot je bilo že omenjeno. Ali ne bi bilo, na primer, treba tu sprejeti neke načelne odločitve, potem možnost držav članic glede urejevanja blaživcev kar lahko uredijo eh, individualno. Ali to ne prispeva k izkrivljenosti konkurenčnosti na skupnem trgu? Eh, in eh, ali ni s, morda bi lahko prišlo do izkrivljanja konkurenčnosti tudi na mednarodnih trgih. In čisto odločilno, kaj lahko spravimo, napravimo, da bi zagotovili, da bo dejansko prišlo do spremembe kulture na bančnem sektorju. Hvala, kolega Klinc. Sledi kolega Fejo za minuto in pol gospod predsedujoči eh, gospod komisar želel bi izraziti svoje zadovoljstvo da imamo končno dobro zakonodajo eh, na tem področju eh, tako specifično kot splošno gledano In v takem času, kot je današnji, v času krize, morajo banke služiti gospodarstvo in služiti ljudem. In to z zagotavljanjem posojil in omogočanjem investicij, ki bodo omogočile tudi rast gospodarstva. Mednarodni denarni eh, sklad pravi, da je Evropa epicentar krize in Evropski parlament in institucije so se na to čisto pravilno odzvale. Eh, odzvale so se z zakonodajo, ki naj bi zagotovila stabilnejše in kredibilnejše banke in za boljšimi pravili. Banka bo tako postala ponovno eh, godnilna sila našega gospodarstva. In tako je tudi opredeljeno veliko načel za boljše eh, delovanje gospodarstva. Evropska unija se mora nadaljevati, potrebujemo ustrezna pravila za banke in tudi za uh, jamstva depozitov. To je zelo pomembno za Evropski parlament in gospod Karas je opravil neverjetno delo in vsi smo mu za to hvaležni. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Najprej mi dovolite, da se poročevalcu in celotni ekipi zahvalim za dosežene rezultate. Ta zakonodajni svežen predstavlja zelo pomemben Eh, del naporov da se preprečijo bodoče krize in da se reši trenutna. Dovolite mi samo nekaj pripomp v zvezi z omejevanjem bonusov. Tako bomo, upam, dobili boljši model, ki bo koristen dolgoročno in s katerim bomo se eh, izognili neupravičenemu tveganju. Potem kapitalske zahteve. To pomeni, da potrebujemo tudi ustrežne blažilce za čas krize. In tretjič, tu so obveznosti o poročanju o dobičkih dobičkih in oplačevanju davkov. Tako bo zagotovljena večja transparentnost in to nam bo pomagalo tudi v boju proti davčnim goljofijam in davčnim utajam, ki jih je vedno več. Seveda eh, bo učinek eh, teh ukrepov odvisen od drugih eh, dejavnikov. Mislim, da eh, namerava komisija zagotoviti močen nadzor na evropski ravni. Pravila morajo biti izvedljiva. V bližnji prihodnosti pa pričakujemo od vas predlog o skladu za reševanje, v katerega bodo plačevale banke, tako da bodo eh, banke lahko se reševale tudi same. In potem eh, pričakujemo tudi. Eh, ureditev v zvezi z uh, bančnim sektorjem v senci. Potrebujemo pa tudi spremembo v miselnosti. Hvala lepa. Hvala, kolega El Kadravi. Sedaj pa minuto in pol, kolegica Tyson. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Krize še ni konec, zaupanja še ni nazaj. In nujno je treba ukrepati, vendar pa je veliko tega že narejenega, eh, napredujemo na tem področju in zato bi želela čestitati poročevalcu gospodu Karasu, ravno tako pa zahvaljujem, zahvaljujem komisiji za vse pobude. Eh, in tudi sveto za to, ker se trudi, da se kaj naredi. Ta zakonodajni svežen, ki je danes pred nami, bo spodil celo vrsto obveznosti, ki jih bodo morali finančni organi sprejemati, da se bodo izognili prevelikemu tveganju in zato, da bodo zagotavljali eh, po lažjih pogojih tudi kredite za gospodarstvo. S tem bomo zmanjšali tudi eh, tek za eh, kratkoročnimi dobički. Več opcij moramo dati gospodarstvo eh, vsem eh, moramo pomagati pri tem, tudi davkoplačevalcem. Eh, vendar pa je zakonodaja eno, izvajanje pa drugo. Predviden je nadzor, Evropski parlament podpira močan nadzor in upam, da bodo pretekli samo teden, preden bomo rešili končne vidike. Se pravi, upam, da bomo zelo kmalo imeli eh, končne rešitve. Svet kot komisija morata zagotoviti pravo interpretacijo Dublina, eh, kakšna bo prava eh, časovnica. Upajmo, da bomo to eh, že vedeli pred koncem našega termina. Hvala lepa, gospa Tyson. Gospod Palone, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se želim zahvaliti Karasu in vsem poročevalcem v Senci za odlično delo, ki ga opravil parlament. Torej, Eh, izzivi, eh, ki eh, po krizi 2008 zahtevajo radikalno reformo bančnega sistema v Evropi. Kar zadeva kapitalske zahteve, je to pomemben stebr te reforme. Nov, nova direktiva, ki prenaša določbe Bazel 3 bo eh, omogočila boljše upravljanje tvegan in eh, to, da bo manj izgub. Gre predvsem tudi za Eh, pomoč malim in srednje velikim podjetjem, kajti eh, potrebujemo eh, stabilen sistem financiranja in posojanja denarja tem MSP-jem za zagotovitev evropske rasti, vendar seveda moramo paziti tudi na javni dolg. Potrebno je, da se vlade predvsem osredotočijo na rast, Eh, seveda je potrebno varčevanje, vendar moramo predvsem staviti na gospodarsko rast in sicer eh, na rast realnega gospodarstva. In mislim, da je to, kar smo sprejeli s tem dokumentom, pravi korak v to smer, kajti to naj spet olajša odobravanje posojil MSP-jem in to bo zagotovilo večjo zaposlenost. Eh, Torej, določili smo tudi določene meje pri teh posojilih, ampak mislim, da bi lahko storili še več, da dvignemo to um, um, zgornjo mejo, kajti moramo se zavedati, kako pomembni so MSP za ustvarjanje delovnih mest. Hvala, gospod Palone, kolega Ferber, minuto. Hvala, gospod podpredsednik parlamenta, gospod komisar, kolegice in kolegi. Želim povedati, da je danes dober dan za davkoplačevalce, kajti prvič po Eh, mnogih letih eh, zavezujemo banke, da predvidijo več lastniškega kapitala, da so bolj pristojne za prevzemanje odgovornosti in tvegan. To je pomemben korak v zadnjih 20-30 letih, tudi zato, ker pravimo, ne gre samo za nekaj velikih bank, ki so združene v bazelskem združenju, temveč pravimo, vse banke naj izpolnijo te stroge kapitalske zahteve in s tem izpolnjujo tudi zahtevo iz dogovorov v okviru G20 in upam, da bodo tudi druge države zune Evropske unije izpolnile te obveznosti. Po drugi strani pa tudi jasno pravimo, da nočemo kreditnega krča, predvsem ne za MSP-je. In tudi to je uh, močno sporočilo. MSP-ji, ki ustvarjajo delovna mesta, ki zagotavljajo izobraževanje, ki skrbijo za spodbujanje inovacij v Evropi, se ocenjujo s posebnim dejavnikom, tako da potrebujo manj lastniškega kapitala. To je dobro sporočilo za MSP-je. Nočem, eh, torej želim omeniti tudi tako imenovana komunalna posojila. Tudi ta Eh, se lahko odobrijo brez eh, lastniškega kapitala in s tem se krepi inovacijska moč občin. Hvala poročevalcu in vsem, ki so sodelovali pri tem velikem uspehu za Evropo. Hvala, kolega Ferber, sedaj pa sledi postopek HDI. Veliko več eh, se jih je prijavilo, kot jih lahko vzamem na seznam, moram se omejiti na pet. Eh, prijavljenih. Začenjam pa z gospo Angelili. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa bo imela nova pravila za krepitev finančnega sektorja, za preprečevanje prihodnih kriz in tudi prekomernih špekulacij. Imeli pa bomo tudi preglednost nad profitom bank, nad davki, ki jih plačujejo in nad podporami, ki jih prijimajo. To so informacije, ki morajo postati javne. In razen tega imamo tudi jasne zgornje meje za super premije. Predvsem pa imamo nova pravila za realno gospodarstvo. Večkrat so bili omenjeni MSP, MSP, ki želijo uh, garancijo za dostop do posojil. In zato smo uh, Eh, uvedli podporni dejavnik za MSP-je. Eh, to je konkreten korak, eh, ki koristi realnemu gospodarstvu, razvoju in svetu dela. In to so inštrumenti, ki bodo spodbujali rast. Hvala poročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil. Hvala, gospa kolegica Angelili. Sledi gospa kolegica Blendagast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 dogovor med svetom in parlamentom eh, v zvezi z določanjem novih razmerij med plačami in bonusi je izjemnega pomena, tako da se bomo sedaj lahko izogibali kratkoročnim pristopom in tveganjem obnašanju. Eh, nove kapitalske zahteve in likvidnostne zahteve, zahteve bodo pomemben korak naprej, vendar pa smo bili priča eh, veliko odpora se strani finančnega sektorja vendar pa smo vsi pokazali, da potrebujemo eh, izboljšave na tem področju, da bi preprečili tvegano obnašanje na finančnem eh, sek sektorju. Predlog eh, gospoda Barnjeja bo izredno dobrodošel tudi za tako imenovano bančništvo v Senci ampak eh, bistvenega pomena je zagotoviti sredstva za realno eh, gospodarstvo in eh, to kredite po nižjih streških. Hvala lepa. Hvala, kolegica Plendagast. Sledi gospa Svindon. Sistemsko pomembne evropske banke so po svoji naravi globalne, po svojem pokritju in zato je vsakršna interpretacija te, dire, te direktive eh, glo, eh, in globalnih standardov bistvenega pomena za bodočo varnost delovanja bančnega sektorja. Sem bila koordinatorica za svojo skupino in mene skrbi, da finančni konglomerati, ki spadajo pod zakonodajo FICOD, eh, potrebujejo bolj linearno obravnavo. In zato predlagam, da se pravila o kapitalskih zahtevah eh, nujno tudi razširijo, tako da se izognemo sistemskemu tveganju za največje institucije. Za dolgoročne investitorje me skrbi naslednje. Njihova vprašanja, njihova situacija ni ustrezno pokrita in nekoliko sem eh, presenečena, da za pokojninske sklade ni bila predvidena ista izjema kot za druge finančne institucije. Kajti ti skladi igrajo edinstveno vlogo v evropskem finančnem sistemu. Hvala lepa, gospa Švindl. Eh, kolega Mitras. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym w pierwszych słowach podkreślić. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prvi smo iz skupine G20, ki smo začeli implementirati določbe iz Bazla 3. Na to smo lahko ponosni. Želim podariti še eno pomembno stvar, še eno pomembno dejstvo. S tem, ko uvajamo zavezojoča standarde, še vedno spoštujemo razlike, razlike med posameznimi državami in ne izključujemo fleksibilnosti, ki je potrebna tudi pri takšnih oblikah zakonodaje. Pod prvim stebrom bo še vedno možno regulirati eh, individualno upoštevajoč eh, proticiklične, eh, proticiklične blažilce. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mitras. In za zaključek, kolegica Kleva. Hvala za besedo. Iz razprave danes je jasno, da gre za velik uspeh za skupni trg in za bodoči nadzor bank finančna kriza je namreč razkrila številne eh, slabosti pri poslovanju bank banke so imele premalo kapitala ali pa ta ni bil ustrezen in z njim ni bilo mogoče pokriti izgub zato so morali izgube plačevati davkoplačevalke in davkoplačevalci. vesela sem da smo resno vzeli lekcijo ki smo jo prejeli v času finančne krize predvsem bančne krize in s tem dogovorom pritisnili na banke da se vrnejo k njihovi prvotni vlogi in to je financiranje realnega gospodarstva. prav zato tudi toplo pozdravljam dogovor o bančnih bonusih o katerem smo danes res ogromno slišali ki je ključnega pomena če želimo končati kulturo neodgovornega tveganja v bančnem sektorju. manj denarja za bančne za nagrade bankirjev pomeni konec koncev tudi več denarja za nova delovna mesta in to je pravi odgovor za krizo ki ga ponuja tudi evropski parlament. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala. Kolegica Kleva, ob koncu pa dobita besedo spet komisija in svet. Komisar Barnier na vrsti prvi. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem zelo zadovoljen in zelo impresioniran nad tem, ker so praktično vsi poslanci, ki so govorili, izrazili svojo podporo duhu in pa vsebini tega predloga. In ponavljam, ta predlog je bistveni del pri reguliranju bančnega sektorja in eh, to je tudi eh, besedilo, ki predstavlja to, česar smo se naučili iz krize. Zahvaljujem se tudi poročevalcu eh, in vsem drugim sodelovcem. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so delali z vami, z nami, ki so delali s predsedstvom, kajti šlo je za izjemno tehnično področje, ki je zahtevalo ogromno znanja, čisto telegrafsko sedaj. Želim potrditi eh, Corinne Wartman-Kohl in gospe Tyson. Želim eh, povedati, da je komisija odločena predstaviti vse tiste delčke, ki predstavljajo bančno unijo. Veliko teh elementov je že na mizi. Nadzor se strani Evropske centralne banke, potem imamo besedila o eh, reševanju na vašem nizu in potem eh, Eh, v istem duhu bomo pred poletnimi počitnicami predstavili tudi predlog za Evropski organ za reševanje. Eh, ta bo deloval v eh, sodelovanju oziroma paralelno z nadzornim organom in eh, to lahko delamo že na podlagi trenutno veljavne pogodbe. Vendar pa je povsem mogoče, kot so ministri rekli v Dublinu, da naredimo določene spremembe pogodbe, čisto ciljane eh, spremembe. Komisija je novembra predstavila načrt, kako bi se mogoče dalo spreminjati pogodbo. Eh, predlagamo, da se gre za bolj ciljane spremembe, ki bi konsolidirale tudi eh, bančno unijo. In zato smo prepričani, da je mogoče napredovati na vseh področjih, tudi na podlagi že veljavne pogodbe, tako kot smo se eh, daj naredili v zvezi z nadzorom. Eh, gospod Bolman je rekel, da eh, parlament prinaša dobre odgovore. Ja, to je res, ne, pa ne samo na tem področju. Gospodo Morgantijo bi želel povedati, da bomo eh, predstavili predlog reforme, ki bo sledila poročilo Likanen in naredili bomo to pred koncem, pred koncem poletje. Imamo namen resno in neimprovizirano delati. Uh, Sharon Bowles, no, uh, plače in pa bonusi, odgovornost do uh, delničarjev. Želimo okrepiti odgovornost delničarjev za vsa podjetja in to bomo uh, naredili v besedilo, ki ga bomo šele predstavili. Eh, Gospodo Lambertso se zahvaljujemo tudi za to, kar so eh, povedali, ja, reguliramo finance, vi to delate tudi, kajti ključna beseda tu je transparentnost, ki jo s eh, to novo zakonodajo zagotavljamo. Torej, transparentnost in odgovornost. Gospod Lamberts, v duhu transparentnosti bomo predstavili besedilo, o por, nefinančnem poročanju za vsa velika podjetja. E, gospa Vicky Ford, gospa Swinboard sta tudi e, se odeležili razprave. Želim jima povedati, da to besedilo, ki ga sprejemamo danes, je e, v skladu z bazlom in upošteva specifičnosti Evropskega bančnega sektorja. 1800 e, bank torej 8300 bank je tukaj, ki eh, financirajo 75 odstotkov gospodarstva v Evropi. 4000 od teh bank, to je povedal gospod Klute, gospod Burkenbass je tudi povedal. Torej 4000 bank je takih, ki eh, so eh, kooperativne eh, ali pa ki so vzajemne banke. Eh, torej zadružne banke ali vzajemne banke. In, eh, Eh, nekateri ste za to, da, da vsebuje besedilo tudi kazni zaradi zlorabe trge. Eh, gospe Sančet in gospe Beres, želim povedati, da zelo pozorno spremljam eh, to igro za ZDA in drugimi partnerimi. Dobil, srečal sem se z gospodom Jack Lujem prejšnji teden, s finančnim ministrom in Več področji je implementacija Bazla 3, tehnični standardi izvedenih vrednostnih papirjev, eh, računovodski standardi, potem Foreign Banking Organizations, proti čemer smo izrazili svoje nasprotovanje. Torej, to so razgovori, ki so zahtevni, ampak eh, smo odločili v teh razgovorih z ZDA. Torej, ta besedila so sedaj pred nami. Eh, shadow banking, gospod Lanken, eh, to bo eh, predvideno za to poletje z monetarnim skladom. Razlikost, gospod, vi tu ne gre samo za enake možnosti za moške in ženske, ampak gre za raznolikost, ki jo banke potrebujejo. Tudi pri tem, ko najemajo nove sodelovce. Pogoj zastopanosti različnih skupin v upravnih odborih in potem upoštevati moramo tudi Libor eh, z vsemi striktnimi pogoji za benchmarking. In na to temo bomo pripravili eh, predvsej predlogov. Kar zadeva dolgoročne investicije in financiranje evropskega gospodarstva. Torej sedaj lahko sprejmemo reaktivno zakonodajo, Eh, reparativno zakonodajo, represivno, po krizi smo potrebovali, pa proaktivno in dinamično zakonodajo za rast in zato je to besedilo bistveno, temeljno besedilo in v bistvu predstavlja neko ravnotežje med reševanjem tistega, kar se je že zgodilo in pa pogledom vnaprej. Zahvaljujem se vam za vsa vprašanja. E, kaj ti vem, da vas veliko zanima tudi zelena knjiga o dolgoročnem e, investiranju. Hvala lepa. Hvala. Komisar Barnier, e, gospa ministrica Krajton. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslance. Najprej želim povedati, da sem vesela pozitivnega odziva na osnutek zakonodajnega teksta. Seveda razumem, E, da vam nekaterim določene vedike končnega političnega dogovora niso čisto všeč. Ampak kot sem podarila v svojem uvodu, smo morali najti ravnotežje med e, konfliktnimi zahtevami in morali smo upoštevati tudi gospodarske in socialne realnosti. Moramo narediti vse, da bodo naše banke varnejše. Istočasno pa moramo zagotoviti, da bodo banke še vedno lahko podpirale gospodarstvo in rast. In to ravnotežje je bilo treba najti. Rezultat naših pogajanj je seveda kompromis, to je posem jasno. Vendar menim, da je to zelo dober kompromis. In združeni smo bili pri tem, da eh, branimo enotni cilj, da eh, Evropa iz te trenutne finančne in gospodarske krize izstopi močnejša in da bo bolj sposobna služiti svojim sodržavljanjem. Boljša finančna regulacija in boljše banke so en od eh, zidakov v te dejavnosti. Go Gospa Bowles je rekla, da smo dosegli dober kompromis, eh, kar zadeva ravnotežje in strinjam se s tem moramo eh, zagotoviti eh, več objavljanja podatkov, eh, to pomeni več transparentnosti in to je prav gotovo dobro. In to je prav gotovo tudi pravi korak v pravo smer. Danes boste glasovali tudi amantma k členu 426 odstavek 5D. Ta amantma aman govori o izračunavanju eh, stopen zadolženosti. Predlagano je bilo, da se besedilo takšno, kot je, ne bi smelo uporabljati, dokler v celoti ne preučimo vseh vidikov, ki so eh, predmet razprav v bazenskem odboru. Lahko vam povem, da eh, svet Eh, svet ne more podpreti tega amandmaja. Seveda smo veseli eh, konstruktivnega pristopa tega parlamenta v pogajanjih in želimo, da bi to besedilo začelo veljati v najkrajšem možnem času. Hvala ministrica Creighton in sedaj ob koncu še poročevalec Karas dve minuti. Gospod predsednik, gospe in gospodje, današnja razprava je jasno pokazala odločenost, ki jo čutimo v tej hiši, da eh, prevzamemo odgovornost, ki jo imamo. Želim se zahvaliti vsem, ki so sodelovali. Mislim, da smo skupaj opravili dobro delo. Predlog spremembe po tej razpravi bomo podprli in drugi stavek pri eh, stavku 416 črtali. Vendar želim tudi povedati, da je ta razprava pokazala, da moramo še naprej stati na plinu pri uh, uresničevanju bančne unije, pri uresničevanju eh, fiskalne unije pri eh, boju proti bančništvu v senci, pri nadaljnih regulatornih eh, ciljih. In vemo, da je bila seveda obremenitev v teh pogajanjih, da je v času pogajanj se trikrat zamenjalo predsedstvo in zato je treba spremeniti metodiko teh pogajanj. Veseli nas, da bodo ta pravila začela veljati 1.1.2014 in Evropa bo s tem zgled drugim v svetu. Napake drugih nas ne bodo blokirale pri tem, da storimo to, kar se nam zdi eh, pomembno in potrebno. Spen gospodje, nekaj stvari je bilo omenjenih. Pokojninski skladi so bili upoštevani tam, kjer je bilo to potrebno. Kulturne oziroma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 in ta velja za sprejeto, ker ni nihče nasprotoval tej razlagi.